Buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores. Pozdravljeni, gospe in gospodje. Border. Postopkovno vprašanje, izvolite. Oui, monsieur le président, je voudrais alerter l'ensemble de Hvala, gospod predsednik. Vse naše kolegice in kolege želimo upozoriti na to, kar je povedala francoska vlada v zvezi z glasovanjem v Evropskem parlamentu o izgonu Romov. Zdi se, da francoska vlada ignorira željo Evropskega parlamenta, obtožujejo nas, da se gremo politiko, da nismo v skladu z evropsko zakonodajo in človekovimi pravicami in da se spuščamo v politično kontroverznost. Ignorirali naj bi tudi pravice, ki jih imamo. Vesela sem, da je tukaj komisarka Malstromova. Francoski tisk je objavil besedilo ki govori naslednje. Ne glede na to, kar je povedala francoska vlada, besedilo omenja komisarko Redingovo ter izgon Romov. Na treh mestih v tem besedilu imamo tudi sklice na taborišča Romov in na izgon Romov. Po mojem mnenju bi morala francoska vlada obrazložiti svoje dejanja tukaj se obračam na svoje rumunske in mačarske kolege, mislim, da bo francoska vlada morala določene ljudi naučiti, da bodo evropski državljani. Paziti bodo morali, kako se vedejo sami. Mislim, da bi morali poslati prošnje po parlamentarni solidarnosti. Ne vem, kdo se bo sicer s tem ukvarjal, ampak želela bi si, da komisarki Redingova in Malstromova povesta točno, kaj menite o tem, kar je zapisala francoska vlada. Kopijo tega dokumenta vam bom predala gospa komisarka in gospod predsednik. Hvala. Zabeležili smo si vaše pripombe. Kakor ste povedali sami, smo prejšnji teden na plenarnem zasedanju glasovali o tem in sedaj bomo preučili možnosti nadaljnega ukrepanja. to bo na dnevnem redu sestanka koordinatorjev. Gospa Veržat, predlagam, da se vrnemo k dnevnemu redu in prva točka na dnevnem redu je poročilo oziroma predstavitev komisarke Cecilije Malmstrom, potem pa bomo nadaljevali z dnevnim redom. Ob koncu dneva bomo imeli sestanek koordinatorjev. Tam bomo razpravljali o tem, kaj storiti v zvezi z nadaljnimi ukrepi po glasovanju prejšnji teden. Kakor veste, smo glasovali o izgonu Romov. To je bilo v Franciji. Preučili pa bomo tudi odgovor, ki smo ga dobili od francoske vlade. Dobro. Sedaj bomo nadaljevali z dnevnim redom. Prva točka je sprejetje dnevnega reda. Predlaganih ni nobenih sprememb, nobenih pripompni, zato je dnevni red sprejet. Druga točka v zvezi z sporočili predsednika. Opozoriti vas želim na rok za odajo predlogu sprememb. In sicer v zvezi s predlogom poročevalca vas opozarjamo na to, da je rok za oddajo predlogov sprememb za poročilo, za katerega je poročovala z gospod Moraes, odprt od danes naprej in bo zaprt 29. septembra ob 12. En dan po predstavitvi osnutka poročila ob 12. torej bo rok zaprt. Poročilo pa je že na voljo v vseh uradnih jezikih. Če imate kakšne koli vprašanja, lahko navižete stike s sekretarjatom odbora Libe. Tretja točka je sprejetje zapisnikov sej in sicer sej, ki smo jih imeli v preteklosti. Zapisnike imate v svojih dosjejih. Če nihče nima pripomp, potem so zapisniki sprejeti. Prejdemo lahko na četrto točko in sicer nedavni razvoj dogodkov in prihodnje prednostne naloge na področju notranjih zadev. V veliko čast nam je, da je z nami še enkrat komisarka Cecilija Malmström, predala nam bo pregled zadnjih dogodkov in prednostnih nalog na področju notranjih zadev. To je zelo dobra praksa, po našem mnenju. S tem se že ukvarjamo od maja. Izkazalo se je, da to ni samo pomembno, ampak tudi zelo koristno. Pozdravljamo torej komisarko prisluhnili bomo, potem pa bo na voljo tudi čas za vas. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, zelo lepo vas je še enkrat videti. Zadnjič smo se srečali maja, kako je povedal gospod predsednik, veliko se je zgodilo od takrat in vesela sem, da sem lahko spet med vami in da vam poročam, kaj se je zgodilo in kaj bomo imeli na dnevnem redu letošnjo jesen. Zelo sem vesela, da Naše sodelovanje poteka na tako konstruktiven in pozitiven način. Veselim se že, da bom preostanek mandata sodelovala z vami. Ne morem se lotiti vsega, vendar imamo na voljo precej časa, zato sem pripravljena odgovoriti na različne vprašanja, ki jih morda imate v zvezi z mojim dosjejem. Naj vam povem, kaj se je zgodilo v nedavnih mesecih. Začem lahko z politiko priseljevanja. Komisija je sprejela dva zakonodajna predloga o zakonitem priseljevanju. Eno je o sezonskih delavcih, eno pa transferi med podjetje. V zvezi s tem naj bi uvedli pospešene postopke za specialiste, ki so začasno posojeni ali napoteni v drugo državo članico. Kar zadeva sezonske delavce, predlog vključuje posebni postopek za vstop in bivanje za do šest mesecev. To je poenostavljeni postopek ponovnega vstopa. Predlog vključuje tudi osnovni nabor pravic, ki bi ščitile pred morebitnimi zlorabami. Hitr sprejem teh predlogov bo pomagal k temu, da bomo imeli k malu vseobsegajočo politiko priseljevanja, kar je v skladu s strategijo 2020, kar zadeva azil. Po sprejetju maja uredbe o tem, da bi vzpostavili urad za podporo azilu, prizadevamo si, da bo ta urad začel čim prej delovati in sicer leta 2011. To vključuje tudi izbor izvršnega direktorja. Upamo, da bo to do konca leta. Še en pomembni razvoj dogodkov je to, da se je komisija aktivno udeleževala pogovorov z grškimi oblastmi. Upajmo, da bomo tako izboljšali grške postopke azila in sprejema. Moje službe preučujejo akcijski načrt, ki so ga predstavile grške oblasti in sama bom Grčijo obiskala v prihodnih dveh tednih, zato da bi razpravljala o izvajanju tega in kako bi to lahko še pospešili. Kar zadeva si z dve. Ne glede na to, da smo imeli težave, je marca bil upravljen test Menik 1, in to bo osnova za zaključek projekta SIS-2. Na podlagi skupne tehnične osnove s svetom, službe komisije sedaj izvajajo podrobna pogajanja s pogodbenikom in trdno proračunsko osnovo bomo predstavili na svetu. Kmalo seveda pa vas bom redno obveščala o tem v prihodnih tednih. Kar zadeva vizume. Veliko se je zgodilo tudi na tem področju. Vizumski kodeks, ki velja od 5. aprila letos, posodablja celotno zakonodajo v zvezi z obdelavo prošen za vizume. Sveda bomo spremljali izvajanje tega. Do konca maja je komisija sprejela zakonodajni predlog, da omogoči odajo vizumov državljanom Bosne in Hercegovine ter Albanije. Imeli smo tudi poročilo o tem, mislim, da ga imate pred sabo ali pa vam ga bomo poslali danes. Tudi prenos Tajvana na pozitivno listo je bil zaključen. Tajvan je že izrazil politično voljo, da odobri polni vizumski režim vsem državljanom EU. Pogajamo se tudi z Brazilijo, torej sporazumo o opustiti vizumov. To bo podpisano do konca leta, tako bomo zagotovili polno brezvizumsko potovanje med vsemi državami članicami EU ter Brazilijo. Junija pa smo podpisali tudi sporozum o ponostavitvi izdajanja vizumov z Gruzijo. Sporozum o ponovnem stopu bo podpisan oktobra, ampak ker sta povezana sporazuma, bo to začelo veljati istočasno. Kar zadeva TFTP, še enkrat se vam želim zahvaliti za zelo konstruktivno sodelovanje, ki smo ga imeli in za podporo, na podlagi katerega smo, na podlagi katerega smo lahko sklenili sporazum TFTP. To je zelo velik dosežek strani vseh institucij in mislim, da lahko skupaj pokažemo, da znamo sodelovati, ko je to potrebno. Ta sporazum je okrepil temeljne pravice in tudi izboljšal kolektivno varnost ko sem bila pred vami na predstavitvi januarja, sem vam obljubila par stvari. Obljubila sem vam, da vam bom predložila dve sporočili v zvezi z komuniciranjem in glavne dosežke na področju boja proti terorizmu. Oba smo sprejeli julija in to pomeni, da sem izpolnila svoje obljube. Upam, da ste jih prebrali, kajte tako smo jih seveda poslali vam. Sporočilo zagotavlja pregled vseh instrumentom za deljenje informacij, ki obstajajo v EU na ravni varnosti in upravljanja z priseljevanjem. To je prvič v zgodovini, da se je to zgodilo, kajti prvič so vsi ti instrumenti na voljo na tako pregleden in koherenten način. Državljan seveda ima pravico, kakšni sistemi obstajajo, ampak sistemi so zelo različni med seboj. Vsekakor pa gre za popoln seznam vseh, ki so na voljo. Ta okvir nam bo pomagal zagotoviti jasno podobo, kje so ti instrumenti potrebni in upravičeni, določa pa tudi nekatera načela, kako je treba te instrumente uporabljati. To bo zelo korisno, ko bomo preučevali vse instrumente. Sporočilo, ki je vključevalo vse zakonodajne dosežke na področju boja proti terorizmu, je orisalo tudi nekaj glavnih izzivov, ki nas čakajo na tem področju. Seveda je to zahteval že dlje časa Evropski parlament. Skupaj lahko ti dokumenti, dokumenti predstavljajo trdno osnovo za nadaljne razvoj. K temu se bomo še vrnili. Kolegi pa bo kmalo sprejel sporazum o razpoložljivosti določenih kemikalij, ki se lahko uporabijo za uporabo streljiva in razstreljiva. Z vašim dovoljenjem, gospod predsednik, pa bom sedaj omenila nekaj političnih prednostnih nalog za jesen. Najprej se želim zahvaliti Evropskemu parlamentu za zelo konstruktivn pristop v zvezi s svežnjem PNR. Intenzivno smo poleti delali na tem, da zaključimo notranje postopke v okviru komisije. Na podlagi vaše resolucije iz maja želimo imeti sporozum o zunanji strategiji PNR strani komisije do konca septembra. Ob enem bomo kot del svežnja sprejeli predlog za mandat, da bi se izpogajali za mandate PNR z ZDA, Avstralijo in Kanado. Sporazum oziroma sporočilo o zunanji strategiji PNR bo vključeval načela ter principe za sklepanje teh sporozumov. Mislim, da moramo te principe sprejeti vnaprej, zato da zavarujemo varstvo podatkov in uskladimo postopke med različnimi letalskimi prevozniki. Načela morajo seveda biti taka, da pustijo nekaj manevrskega prostora v pogajanjih, da najdemo rešitve, ampak predloge so zelo blizu tistim, ki ste jih prejeli vi v svojem sporočilu maja. Direktive o pogajanju bodo seveda vključevale tista načela, ki so v sporočilu. Svet se bo odločil o direktivah o poganju na koncu, ampak poskrbela bom, da bomo kuhali v celotnem postopku. Pozdravljam dejstvo, da ste sprejeli to, da Sporazumi za Avstralijo in ZDA še naprej začasno veljalo, veljajo zato, da ne bi prekinili prenosa podatkov. To je ključnega pomena zato, da se izognemo varnostnim vrzelim in da zagotovimo pravno varnost letalskim prevoznikom. Sama pa si prizadevam, da bi to obdobje čim bolj skrajšala in da bi zagotovila tesno sodelovanje z vami zato, da bi imeli pravi sporazum na voljo čim prej. Predstavitev bom imela naslednji teden v Strasburu 21. septembra. To bo takoj zatem, ko komisija sprejme te svežnje, kar zadeva, zadeva EU-PNR, novega predloga istočasno ne bom mogla predstaviti. To bo zakonodajni predlog, ampak spremljati ga mora nova presoja vplival, kakor je zahteval Evropski parlament v resoluciji. To je omenjeno tudi v štokholmskem programu. Komisija si zelo prizadeva tudi za to, da bi pripravila sporočilo o notranji varnostni strategiji. To bo pripravljeno za sprejetje novembra. To bomo obravnavali na svetu v okviru španskega predsedstva in vključeno bo tudi v štokholmski program. Sporočilo bo vključevalo nekaj glavnih grožen, kibernetični kriminal, organizirani kriminal, terorizem, naravne ter antropogene katastrofe. Vključil bo, bo tudi specifične cilje, kako smo lahko na ravni EU boljši pri reševanju teh tvegan in grožen. Seveda v skladu z načeli, ki jih imamo, obene pa bomo spoštovali tudi pravice na področju osebnih podatkov. Ti cilji pa bodo na voljo samo tam, kjer ima Evropska unija dodano vrednost in kjer je lahko učinkovita. To so naloge, ki ne zadevajo samo mene, zato želim poskrbeti za to, da bi tudi vi predali svoje mnenje. Zato bom z veseljem prisluhnila vašim predlogom danes popovdan. Ena velika prednostna naloga za me letošnjo jesen je azilski svežen. Srečala sem se s poročevalci in poročevalci v senci v tem odboru na to temo. Vzpostavitev skupnega azilskega sistema je prednostna naloga in Evropski svet je določil ciljno leto leto 2012. Leto 2012 bo tukaj zelo kmalo, zato moramo te politične zaveze strani držav članic čim prej prevesti v upremljive rezultate, zato da bomo to lahko dosegli. Prepričana sem, da bomo tudi o tem imeli možnost razpravljati danes popovdan. Kar zadeva to, da bi vzpostavili sistem ponovnega naseljevanja, to je zelo pomembno in prizadevam si, da bi vzpostavili skupno, skupno schemo ponovnega priseljevanja. Imamo sicer nekaj ovir, ampak upam, da bosta parlament in svet lahko prožna za to, da bi čim prej dosegli sporazum. Kar zadeva otroško pornografijo in boj proti trgovanju z ljudmi. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu ter temu odboru za podporo pri obeh teh predlogih, še posebej kar zadeva zadnje glasovanje o trgovanju z ljudmi. Komisija si bo aktivno prizadevala za to v prihajajočih pogajanjih med vami in svetom. Sama bom seveda zagovarjala naš predlog, še vedno pa bom računala na vašo pomoč, zato da bi pripravili uravnotežen in koherenten rezultat. To je resno vprašanje. Ne gre samo za suženstvo, še vedno obstaja v Evropi, pa tudi druge po svetu. Zato je boj proti trgovanju z ljudmi resnično prednostna naloga zame. Upam, da bomo lahko med vsemi tremi institucijami kmalo našli rešitev. Osnotek direktive proti napadom na informacijske sisteme, to bi morali sprejeti ta mesec. Upam, da bomo lahko zagotovili hitro sprejetje za ta pomemben del zakonodaje, tako da bomo okrepili našo skupno obrambo pred kibernetičnimi napadi. Upam, da bomo lahko dosegli tudi napredek v zvezi s predlogi Frontex. Pripravljen sem sodelovati z vami in poročevalci na to temo. Kar zadeva prihodne pobude v zvezi z upravljanjem meja, predlagam nov mehanizem za ocenjevanje šengenskega območja in mislim, da bi morali biti vključene tako države članice kot tudi parlament. Vsi pa morajo ravnati v okviru institucionalnih pravid. V prihodnih mesecih bomo sprejeli predloge za pregled sporazumov na področju vizumov z Moldovo, Ukrajino in še eno državo in Rusijo. Pripravljamo pa tudi osnutke sporazumov z drugimi državami v vzhodnem partnerstvu, to je Belorusija, Armenija in Azerbajdžan. Poglobiti želimo tudi odnose z državami južnega sredozemlja o vizumih za kratko bivanje. Spoštovane članice in članice, gospod predsednik, vidite, da je veliko dela pred nami, računam na vas kot na so zakonodajalce. To so zelo pomembna vprašanja in zelo težka vprašanja. Veselim se že prihodnjega dela z vami in moške službe so vedno na voljo vam gospod predsednik, povem lahko, da sem gospa Veržjat dobila dokument iz Francije, o tem sem prebrala danes zjutraj v časniku Le Monde. Zelo zaskrbljujoče je to, kar vidimo tam, to bomo morali preučiti in razmisliti o tem, kaj se je zgodilo v Franciji, seveda pa bomo ukrepali. Hvala lepa, gospod predsednik. Sedaj sem na voljo za odgovore na morebitne vprašanja, ki jih imate. Potrudila se bom po najboljših močeh, če pa ne bom zmogla odgovoriti, potem pa se bom čim prej vrnila nazaj k vam. Hvala lepa, komisarka Majstrom. Nekateri ste že bili um, del naše razprave, ampak mogoče bi najprej morali kaj slišati od uh, koordinatorjev, gospod Basutin. Hvala lepa predsedujoči in hvala lepa, gospa komisarka. Najprej bi vam želel čestitati za vaše delo. Že nekaj mesecev po začetku vašega mandata je jasen tako vaš entuzijazem kot tudi pripravljenost za sodelovanje z našim odborom. Eh, mislim, da eh, delujete zelo vzorno, da se počutite kot članica te hiše in veste, kakšne so zahteve parlamenta in kako lahko najbolje sodelujemo, da bomo oboji zadovoljni. Zdaj bi pa eh, želel izpostaviti nekaj točk, nekaj ste jih načeli, nekaj ne. Eh, niste načeli, naprimer, eh, višjega merila ameriške administracije pri eh, transportu višjih stroškov. Kolikor razumem, je komisija to obravnavala že lansko leto in takrat eh, niste uspeli zaključiti, da gre tukaj za ponovno vpeljavo vizumov na nek način, ampak pod drugim imenom. Moram reči, da smo zelo razočarani nad tem in medim, menimo, da je eh, prost vizumski režim resnično prost. In to pomeni, da bi morali biti oproščeni tudi kakršnih eh, koli plačil. Plačila recimo desetih dolarjev, ameriških dolarjev za tako imenovano um, promocijski vizum oziroma še dodatni, dodatno plačilo 4 dolarjev za plačilo administracijskih stroškov tega sistema. Zame predstavlja ponovno vpeljevanje vizuma pod drugim imenom. Zato resnično želimo, da se čim prej spopadete s tem in nas tudi čim prej obvestite, kaj bo komisija s tem naredila in kakšni so njeni nameni tako da se sam že veselim vašega odziva glede tega. Kar se tiče azilskega svežnja, zavedamo se, da je to zelo zahteven svežen. Vemo, da je stališče sveta, sveta mogoče ne najbolj enostavno, kar se tiče raznih ovir, ki se pojavljajo, ampak pripričan sem, da ob vaši energiji in entuzijazmu bodo eh, rezultati um, pri sprejetju tega svežnja dobri in sprejeti do roka leta 2012. Tukaj je še nekaj manjkajočih delčkov v azilskem svežnju, um, za katere bi vas prosili, da se jim mogoče še posvetite. Um, del, je, del tega je recimo solidarnost in uh, razporeditev odgovornosti. Uh, naprimer, nimamo nekega ad hoc um, zakonodajnega predloga o solidarnosti. Imamo tukaj nekaj primerov pilotnih projektov uh, in drugih, ampak ne pa nekega, uh, nekih uh, zakonodajnih instrumentov in to bi si želeli, da se vključi v ta svežen. Pa še nekaj glede tega. Um, zdi se, da manjkajo merila, ki bi zadevala vstop v azil, dostop do azila. In to je eden od primerov, ker se nam zdi, da nekaj manjka. Nasplošno se nam zdi, da bomo pripravili dober azilski paket in predstavili res eh, svežen kot priložnost za vse ljudi, ki bi si želeli zaprositi za azil v EU in da bodo imeli tudi legitimne poti, kako dostopati do azila v EU. EU. In pri dostopanju do azila je predvsem na jugu Evrope pogosto tako, da ljudje poskušajo eh, v EU vstopiti nelegalno. Če bi torej imeli um, program priseljevanja, ki bi deloval tudi v tretjih državah, potem bi to bilo nekaj pozitivnega. Vidim, da me čas preganja, zato bom tukaj zaključil.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 tematike, začela bi pa z TFTP. Vemo, da je tukaj pri nas, pri mnogih članih mnenje tako, da niso vsi členi tega sporazuma bili uveljavljeni do 2. augusta oziroma vsaj ne na taki kakovostni ravni, kot smo jo pričakovali. Seveda je možno, da je ta moj vtis napačen, ampak vseeno moram vprašati nekaj vprašanj na to temo in pridobiti informacije, saj nas tudi eh, naši državljani in državljanke sprašujejo, ali ta sporazum zdaj res deluje na vseh področjih oziroma bi želeli, da razčistimo vsa odprta vprašanja, preden prejdemo na PNR in pa varnost podatkov, da ne bomo še vedno obremenjeni s kakimi odprtimi vprašanjami. Tako da upam, da bomo ravno na temo TFTP v tem mesecu imeli še nekoliko intenzivnejšo razpravo, ki bo zagotovo dobrodaš, dobrodošla pri vseh, ampak mogoče vseeno dve, tri vprašanje z moje strani. Prvič vprašanje kriterijev, ne le kar se tiče sodelavcev in sodelavk pri Europolu, ki seveda preučujejo eh, te vloge, ampak tudi eh, glede kriterijev eh, sodelavcev v bewusst, sondern es geht schon um die Finan finančne ministrstvo. Torej, kakšni kriteriji so za te sodelavce pomembne? Pa tudi tisti, ki um, delajo na finančnem ministrstvu, tukaj ne gre le za tehnične naloge teh uslužbencev, imajo velike odgovornosti, morajo se zavedati tudi politične odgovornosti svojih funkcij in ne le uh, pritiskati tipke. Potem pa je tu še vprašanje, kdo na koncu res odloča o tem, katere podatkovne pakete se predajajo, kako eh, poteka eh, pred, eh, potek, pred, pretok informacij med Europolom, finančnimi ministrstvi, kako se podatki shranjujejo in obdelujejo, kakšne so tukaj varnostne poti. Zagotovo ne morete odgovoriti na vsa vprašanja, ampak mislim, da je iz tega jasno, koliko stvari na tem področju še moramo razrešiti. Mogoče še ena splošna opaska glede um, kopičanja podatkov, mogoče bi tukaj morali še premisliti, brez da se zdaj spuščam v m, mm, podrobnosti. Namreč ali gre tukaj res za izvajanje v državah članicah, kar je rezultiralo v problemih, ali pa na evropski ravni mogoče moramo vnesti še kakšne spremembe eh, v to direktivo, da bi um, olajšali eh, izvajanje te direktive v državah članice. Torej, kaj je tu to točno problem? Pa še k eh, točki otroške pornografije. Vsi vemo, da v marsikateri uh, um, razpravi to stoji v ospredju in seveda je to vprašanje, ki ga moramo razrešiti. Upam pa, da bomo skupaj tudi po zaslušanju uh, konec septembra lahko prišli do tega, da bi rešili še druga vprašanja iz te iste direktive. Ne le to, saj so tudi druga vprašanja zelo pomembna. Pa mogoče še zadnja točka glede azilnega svežnja. Že moj predhodnik je omenil, kako težke so razprave v svetu, po, najti poenoteno rešitev. Predvsem pa me skrbi, da imamo vedno večje število uh, sporazumov o um, varnih um, državah, kamor se lahko ljudje zatečejo in tranzitnih držav. Uh, namreč veliko držav se um, opredeljuje za varne. Zdaj pa um, liberalna skup, politična skupina. Welcome, uh... Gospa Weber. Tudi jaz bi rada pozdravila gospo komisarko. Njen uh, dnevni red oziroma naloge je, so zelo ambiciozne in take tudi ob, ostajajo. Zelo sem hvaležna, da nam po štirih mesecih tudi poročate o stanju zadev in o um, tekočem delu. Imam nekaj odprtih zadev, ki bi jih želela izpostaviti. Ena je TFTP sporazum in napotitev osebe, ki bo tam delala razumem mm, težave, ki jih ima komisija v zvezi z celotnim postopkom in um, zaupnosti osebe, ki bi naj tam delala, ampak recimo iz moje osebne izkušnje um, so taki postopki in pozicije za odkrite osebe, ne pa za kriminalce. Skratka, kdor bo odkrit v takem postopku, ne bo vedel za kandidate, vedeli bodo vsi drugi. Mm, kajti tu obstajajo posebni načini za preiskave, kjer je praktično nemogoče, da bi ime dotične osebe ostalo um, skrito. Gre bolj za celoten postopek poročanja nam, kajti strinjali smo se, da moramo biti informirani, da bomo takoj opazili, če nekaj ne bo šlo po pravilih. Saj gre za podatke, ki se nanašajo na um, evropske državljane in zato je to še toliko bolj pomembno. Tako da poročevanje parlamentu res mora biti po pravilih in ne moremo izhajati iz dejstva, da recimo komu ne zaupamo ali pa um, da ta dotična zadeva ne ravna s pravili. Biti mora samo vse skupaj v naravi parlamentarnega dela. Sicer pa bi bilo potrebno čim prej priti do tega, da bi um, prišli do sporazuma, da pridobivamo primerne informacije uh, o, uh, in podatke. Naša politična skupina ALDE bi želela ostati pri svežnih in pri svežnju, ne pri posameznih uh, pristopih. Vem, da so težave v svetu. Um, seveda smo odprti tudi za predloge, kako bi mi lahko pomagali pri eh, deblokadi teh eh, razprav in odločitev v svetu. In reči moram, da se strinjam z Simonom, kar se tiče eh, porazdelitve odgovornosti in solidarnosti. Članice Evropske unije so namreč v neenakopravnem položaju um, zagotovo nekatere države nosijo večje breme kot druge, če govorimo o mejah Evropske unije in o različnih pristopih držav članic. Glede, eh, imam pa še en komentar glede um, prav tako um, otroške pornografije in strategije v zvezi s tem vedno sem in bom zaskrbljena glede zakonodaje, ki vedno bolj omejuje pravice evropskih državljanov. Se vidim, da je zunanji svet dejansko drugačen in tam veljajo drugačna pravila. Mislim, da bomo tukaj morali biti previdni. Seveda obstaja vedno tendenca k temu, da naše, naše nanašamo um, strožja pravila, kot obstajajo v uh, ostalem svetu. Eh, hvala, zdaj pa za zelene, gospod Albrecht. Hvala lepa. Imam nekaj dodatnih vprašanj za gospod Malstrom. Ali resnično menite, da zaključek uh, SIS-2, da je to realno, zdi se, da samo porabljamo denar? mogoče bi si morali vzeti čas in razmisliti o kakšnih alternativah. Drugo vprašanje pa se navezuje še na gospod Weber glede TFTP sporazuma. Tudi jaz se sprašujem glede recipročnosti kar se tiče eh, pravne pomoči oziroma prenosa podatkov med ZDA in EU. Če ZDA resnično zahteva plačilo eh, takih taks, ko, eh, ko obdelujejo podatke evropskih, iz, evropske podatke iz evropskih držav pa, še, pa tudi glede eh, vzdržnosti podatkov. Res, sem, res ste, smo, ste naredili nek nadzor in vesel sem eh, vašega poročila glede stanja varnosti v Evropski uniji in mislim, da je to zelo pomembno, kot parlamentarci o tem pogosto sprašujemo, ampak resnično vas pozivam, da pospešite tudi izvajanje zakonodajnih postopkov, ki, so, ki jih imamo zdaj, odkar smo sprejeli direktive. Veliko je odprtih postopkov na uh, sodiščih v državah članicah, tudi na Evropskem eh, sodišču uh, se je ravno kar začel primer in menim, da bi morali zdaj res pregledati um, restrikcije pri prenašanju telekomunikacijskih podatkih in kako se bo ta razprava nadaljevala, predvsem kar se tiče um, razprave z nacionalnimi vladami. Na zadnje pa še mogoče eh, ta pripomba. Posebej, ko gre za kazenske postopke in pregone, se mi zdi pomembno, da nimamo, um, da nimamo nekako uh, luknje med tem, kar počne Europol in tem, kar govori gospa Redingova. Torej, eh, tudi kar se tiče poročanja med ZDA in EU. Eh, menim, da moramo imeti, to vam govorim jaz kot poročevalec, konsistentno stališče. In tudi kar se tiče pogajanj o PNR pa tudi pri drugih direktivah, o katerih se pogajamo. Zdi se mi pomembno, da morda razpravljamo tudi o postopkovnih pravicah, ta razprava trenutno poteka, pa tudi kar se tiče um, poenotenja sankcij in uh, kriminalnih postopkov. Mnogi menijo, da so njihove pravice v postopkih kršene in menim, da bi morali eh, delati z obema vama na iste temi. Gospod Tavares. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Začel bom z TFTP, da se navežem na eh, svoje kolege. mislim, da je skrivnost za to evropsko osebo v Washingtonu eh, ne le ehm, to, da se bodo izvajale direktive, in, ehm, ampak da gre pa tudi ne gre le za transparentnost v postopkih, ki jih skušamo uvesti. Na to temo me pa seveda še vedno zanima, kaj se je zgodilo julija in v začetku julija, ko je podsekretar o Eh, na temo terorizma rekel, da naj se med Združenimi državami in EU naj ne bi prenašali podatkih. Gospod Nunes je rekel, da bi se naj prenos teh podatkov začel šele po 1. avgustu. Torej zanima me, ali so se takrat prenašali podatki ali se niso. Zanima me pa tudi isto vprašanje, kar se tiče uh, bančnih transferjev med ZDA in EU in mm, glede um, pravnega posvetovanja. Zanima me pa tudi, um, komisija dela na in uh... notranji varnosti. Upam, da bo um, nekaj razjasnitev, kar se tiče področja um, naravnih katastrof, tudi takih, ki presegajo nacionalne meje, recimo uh, požarjev. Recimo pri moji državi se je zgodilo, da administracija ni mogla uporabiti vse pomoči pri boju proti požarom in eh, pravijo, da je to vse zaradi tega, ker ko enkrat uh, zagotoviš čarter za letalo, potem mora država članica plačati polovico tega čarterja, eh, če prihaja iz druge države. In v časih krize je to včasih potem res uh, težko imeti tudi vse te finančne vire takoj na voljo in to zagotoviti. In potem se proti požarom ne borimo niti z tolikimi gasilci, niti s tolikimi viri, kot bi se lahko menim, da je to pomembna točka, ker če se tukaj ne bomo premaknili naprej, bo nevarno, da nam to ostane za razprave naslednje leto, pa še zgubili bomo ugodno točko, ki bi lahko prišli do skupnega stališča. Um, tudi kar se tiče um, ubežnikov v EU. res je svet dal rdečo luč, kar se tiče teh zadev in jaz vsem govorim, da gre tukaj za izbiro eh, regionalne prioritete v nasprotju z eh, političnimi odločitvami. Za konec bi vas opozoril še eh, na rehabilitacijo mučenih oseb. kar se tiče mučenih oseb izven EU, se zdi, da ne omogočamo tolikšne pomoči kot v centrih znotraj EU. 20 do 30 odstotkov um, žrtev, je, um, ki jim, pov, jim povrnemo um, oziroma podelimo nadomestilo stroškov, prihajajo iz mučenja izven EU tukaj gre seveda za zunanje odnose in mislim, da bi tu morali eh, pri notranjih zadevah najti neke dodatne eh, finančne instrumente, da eh, žrtve mučen poplačamo in mogoče bi o tem lahko govorili še v drugih skupinah. Hvala. Hvala lepa. Bi lahko še kdo od članov mm, nagovoril zbrane? Gospod. Brons. Hvala. Jaz govorim le zase. Um, govorili ste o uh, hitri, hitrem priseljevanju za kvalificirane delavce. Prejšnji teden je predsednik Malja imel govor v parlamentu in je rekel, da 45 odstotkov diplomirancev iz Malja dela v tujini predvsem v, na področju zdravstva. Ali se vam zdi, da je prav, da, v, da visoko razvite države, kot je EU, uvaža um, tako uh, visoko kvalificirane delavce kot iz Malja, uh, recimo iz Malja, torej iz držav, ki zelo težko um, izobrazijo tako, tako dobro izobraženo delovno silo? Pri drugih delavcih mogoče učinek ni tako dramatičen, ampak recimo eh, pri Malju pa bo rezultat tak, da bo država eh, za večno ostala revna. Mislim, da smo predsedniku izrazili tudi, izra, eh, za predsednika izrazili veliko spoštovanje, da smo mu mm, dali priložnost, da spregovori. Kar se tiče azilnega svežnja in vstopanja v tako imenovane varne države, ali lahko pri, ljudi, eh, pri ljudeh, ki živijo v um, nevarnih državah, eh, sprejmemo merilo, da jih eh, moramo, da jim moramo podeliti azil, zato da jih sprejmemo v varne države. Kajte, to, se, to se mi zdi logika za tem svežnjem. Hvala. Zdaj pa še poslanci, ki ste tudi izrazili mm, interes da postavite vprašanje ali pa bi vi, gospa komisarka, najprej odgovorili. Torej, najprej bomo imeli prvi krok odgovorov, potem pa še drugi poslanci. Ja, lahko odgovorim na nekaj vprašanj, ki so se pojavila tekom razprave. Gospod Busotil. Ja, glede tega, kar ste izrazili, sem tudi sama uh, izrazila skrbi uh, eh, oblastim v ZDA. Uh, podali smo izjavo, to res ni prijetno, veliko pritožb je bilo. In ne gre za to, da um, pospešimo oziroma olajšamo mobilnost med obema državama. To sem izpostavila pred ameriškimi partnerji in tudi v okviru belgijskega predsedstva smo govorili o tem, torej o tarifah, ki jih je postavila Amerika ZDA. Nimamo še rezultatov, ampak delamo na študiji vpliva To nas zelo moti in moti tudi evropske državljane. To je res. Azilni svežen zdaj. Hvala za vašo podporo, ampak potrebujem tudi podporo Evropskega parlamenta in pomoč, pomoč poročevalcev, da tukaj napredujemo. Nekaj predlogov smo imeli, nekateri so manj zapleteni kot drugi, ampak obstajajo težave pri vseh. Jutri na ministerski konferenci, ki organizira belgijsko predsedstvo, bomo razpravljali o tem, tudi delegacija Evropskega parlamenta bo tam. Govorili bomo o azilnih temah, ne bomo šli skozi vse predloge, ampak o temah nasplošno bomo govorili in upam, da bo ta konferenca uh, nekako predstavila način razmišljanja in bomo tako lažje našli pot naprej. Solidarnost je pomembna. Uh, odraža se tudi v svežnju za azil, ampak komisija bo naslednje leto predstavila tudi sporočilo in pa predlog o medevropski in znotraj evropski solidarnosti, tudi z raznimi pilotnimi projekti, obstajajo tudi druge ideje. In uh, ideje bomo še nabirali, sem vam na razpolago, uh, da vključimo tudi vaše ideje. Gospa Zipel in tudi drugi spraševali ste o programu TFTP. Sporazum je stopil v veljavo 1. augusta. Od prvega dne ni bilo čisto možno, da bi bil tam kdo od komisije, ampak eh, to smo dosegli, eh, kar se da hitro, kot smo želeli. In od konca augusta že nekdo iz Evropske unije dela v Washingtonu. To je oseba iz Evropske unije, ki ima na tem področju izkušnje ta oseba uh, tam nadzoruje, tam je prisotna vsak dan, kot je to predvideno v sporazumu. Mm, poročevalcev še nisem obvestila o tem, ker se je to zgodilo sredi poletja in je bilo to težko. Seveda smo objavili delovno mesto, rok za prijavo se izteče v sredo. In ko bomo imeli seznam vseh prijavljenih, bomo o tem tudi razpravljali. Razpravljali bomo o kriterijih, ampak to je tehnično delovno mesto, to ni politično mesto. Ta oseba ne bo dajala nekih uh, konferenc, novinarskih konferenc, ampak bo vsak dan proučevala in nazorovala delo, ki se opravlja. Torej gre za zelo tehničen tip dela. Ta oseba pa potrebuje nekaj izkušenj s tem delom oziroma na tem področju in potrebuje tudi neko povlastilo strani američanov. Še bomo razpravljali o tem, eh, bolj bomo šli v podrobnosti tudi glede kriterijev, glede postopka izbire in tako naprej. In obvestila bom tudi vse koordinatorje o tem, kar sem vam ravno kar povedala. Imeli bomo tudi pregledno ekipo, oseba, ne bo vsak dan poročala komisiji, ampak bomo s to osebo v stiku in pregledna ekipa, to je tudi zapisano v sporazumu, po šestih mesecih eh, od vstopa v veljavo tega sporazuma se bomo pogovorili s to osebo, bo pa vedno prisotna tudi pregledna ekipa. Belgijske uh, oblasti in izuzemske oblasti so prosile, da bi vključen tudi uh, predstavnik za varstvo podatkov. O TFTP smo govorili, tukaj se bomo držali rokov in pa kriterijev, kot je bilo to določeno v sporazumu. Upam, da bom kmalo lahko predstavila nekaj idej, seveda vam bom sporočila vse, še posebej po študiji vpliva. O TFTP je bilo postavljenih še kar nekaj vprašanj, gospod Tavares. Eh, podsekretar Levi je tudi to omenjal eh, in sicer v zvezi z Norveško, to pa je temeljilo na starih podatkih. Ne gre za prenos podatkov od eh, februarja naprej, ampak, se pravi do 1. augusta, ampak je bil ta rok podaljšan. Tudi za prve tedne avgusta niso bili dovoljeni transferi podatki, ki so vodili do, tega, um, do te spletke oziroma tega mm, planiranega dejanja na norveškem, uh, še spadajo v to obdobje. Mislim, da sem odgovorila na vse v zvezi TFTP, ampak uh, z veseljem se bom še vrnila na to temo, če jo bo izpostavil še kdo. Želimo biti kar se da transparentni. glede otroške pornografije. V svetu bomo, eh, bodo tam potekala, bodo potekale razprave oktobra. Na splošno Evropski parlament to zelo podpira, ampak obstajajo vprašanja glede eh, tega predloga strani komisije, glede um, virov za um, ta dejanja gre za to, da se blokirajo strani s takšno vsebino in tukaj moramo biti res strogi, pogajati se moramo z vsemi partnerji o tem predlogu. Glede ohranjanja in shranjevanja podatkov o ocenjevanju tukaj eh, se še pogovarjamo in delamo na tem. Velike težave smo imeli z državami članicami, da so dale na voljo podatke, karkoli si mislite o tej direktivi in še mnogi drugi člani mislim, da bi primerna ocena morala temeljiti na tem, kako se to dejansko uh, opravlja v državah članicah. Države članice morajo tukaj dati svoje podatke, pa tega še niso storile, zelo so počasne pri podanju podatkov, tako da se je stvar malo zavlekla. Upam, da bomo te odgovore in odzive držav članic čim prej dobili, torej v prihodnih tednih in potem bomo z vami in poročevalcem uh, Eh, lahko razpravljali o tem, ne vem, če je poročevalec že bil določen. Glede azilnega svežna. Leto 2012 je rok. Takrat mora vse delovati in identificirali smo že um, probleme, pogovorili smo se o tem z belgijskim predsedstvom. Nekatere stvari so tukaj uh, lažje, izvedljive glede Eurodaka. Mislim, da ne bo težav. Uh, glede dolgotrajnega bivanja in uh, kvalifikacij. Tukaj smo dosegli napredek, glede Dublina je še nekaj odprtih vprašanj. Mm, mehanizem za možen eh, odlog je tudi na voljo, ampak tukaj uh, ni velike podpore strani držav članic. Želim, da to veste. Potem je še nekaj drugih tem, uh, direktiva o sprejetju, naprimer. Uh, tukaj bo težje, ampak jaz si želim, da bi tudi ta začela veljati 2012. A Evropski svet se mora tukaj odločiti soglasno. Še nekaj horizontalnih tem je. Upam, da bomo letos jeseni naredili napredek na nekaterih od njih, eh, da bomo premagali eh, določene težave in tako šli naprej. Ampak resnično potrebujem vašo podporo, ker je svet tu težaven. Glede SISA 2. Tukaj se držimo urnika, gospod Albrecht. Eh, a, tukaj ste. Eh, svetu sem poročala o tem, pripravljamo se na eh, drugo fazo in pogajamo se z udeleženci za tretji in četrti svet oziroma četrti in peti svet. Upam, da bom imela že pripravljen proračun, da bomo takrat še natančneje ocenili. Ampak tukaj se resnično držimo urnika glede shranjevanja podatkov, sem vam dala odgovor. Mnogi drugi ste še omenili pokrivanje med mano in gospod Redingovo oziroma najnima področjema. To je res, eh, razdelili smo velik portfel na dve področji, ampak ogromno dela uh, je na tem področju. Mislim, da lahko govorim tudi v njenem imenu, uh, da z veseljem prideva tukaj v odbor in z vami razpravljava o temah ki sodijo v najn portfelj. Glede strategije notranje varnosti, ja, obstajajo varnost, nevarnosti. Eh, v načrtu je tudi to, da si ogledamo katastrofe, solidarnostno klauzulo. Eh, to omogoča nova pogodba. Ne bo konkretnega proračunskega predloga o tem, ampak nekaj mehanizmov, kako bi lahko svoje vire strnili, ko eh, pridemo do ocenjevanja groženj uh, in posledic in tako naprej. To pa bi potrebovali. Glede žrtev mučenja, hvala, ker ste izpostavili to temo, ampak to si moram še podrobneje ogledati. Gospod Brons, predlog o transferih med podjetji. Eh, tukaj gre samo za multinacionalna podjetja, mm, torej ne gre za zdravnike in pa drugo medicinsko osebje, šlo bo za um, strokovnjake na področju računalništva. Okrog 16 tisoč uh, strokovnjakov na tem področju to zadeva. Mislim, da je nasplošno dobro, da ljudje potujejo in delijo izkušnje in potem pridajo s temi izkušnjami nazaj v svojo državo. Uh, tako pripeljejo nove izkušnje, nov denar in uh, gre za neke vrste kroženje delovne sile. Glede azila. Tukaj naj povem, da so vse države članice podpisale Ženevsko konvencijo, konvencijo in vsak, uh, vsaka oseba ima možnost zaprositi za azil. Komisija tu ne bo nič predlagala, kar bi zmanjšalo to možnost za posamezne prosilce za azil. Hvala. Hvala. Gospa Intveld je naslednja. Hvala, gospa komisarka, ker ste prišli, vedno nam je v veselje da vas tukaj sprejmemo. Dve temi bi rada izpostavila. E, najprej vprašanje Romov, kar je e, gospa Verža že izpostavila. Slišali smo novice ta teden, da so prišli ven dokumenti in da je francoska vlada e, namenoma se usmerila na romske tabore. Vemo, da obstajajo ogromni problemi z Romi. Prejšnji teden je parlament komisijo pozval in pa države članice je pozval naj končno oblikujejo pravilno in primerno strategijo. Izgon ljudi in to kolektiven izgon na podlagi etnične pripadnosti, to je pa resnično resna zadeva in komisijo pozivam, pozivam vas in gospod Redingovo, ki je tudi uh, zelo glasna bila glede tega, da izvedete lastne preiskave, da se ne. Eh, zanašate na izjave francoske vlade. Če je šlo za izjave o nekih nezakonitih eh, kartelih in tako naprej, v takih primerjih bi komisija izvedla svoje preiskave in tudi v tem primeru mislim, da jih morate. PNR bi še omenila, veselimo se že predloga. Upam, da bo ta predlog naslednji teden sprejet. Vem, da ste zelo zavezani uh, temu, da sledite. Uh, priporočilom parlamenta. Upam, da bo kolegi kot celota sledil vašim napotkom. Vedno rada spomnim komisijo, eh, da vedno. Imamo š, da imamo mi še vedno prst na glasovalni napravi, kajti še vedno moramo mi glasovati o tem in upam, da bo komisija naslednji teden to sprejela, tako da bomo potem imeli skupno stališče tukaj v Evropskem parlamentu in pa v komisiji, da ne bo eh, nekih deljenih mnen, kot je bilo to pri SWIFT-u. Pa še ena stvar. Govorili smo že o programu oprostitve vizuma. Vemo pa, da ameriške oblasti to uporabljajo, da pritiskajo na vlade držav članic na države, ki želijo vstopiti v ta program ali pa ki ga že imajo. Tukaj me zanima, ali bo komisija dala nek pregled, kakšni so ti dvostranski sporazumi glede pogajanj o prostitvi vizumov. In zanima me, ali je PNR del teh sporazumov vemo, da um, se um, stvari tukaj uh, odvijajo, da stvar napreduje, ampak niso vse vlade zelo transparentne glede tega. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospod Koelju. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospa komisarka Malstrom. Hvala za vašo predstavitev. Še bolj pa se ji bom zahvalil, če mi bo dala na voljo kopijo izjave oziroma svoje predstavitve, eh, kajti veliko je podatkov in rad bi si to še enkrat prebral. Pozdravljam vašo izjavo v SIS. Zanima me, ali že obstaja kak eh, okviren program eh, oziroma časovnica, kako bo to potekalo, kolikor sem vas razumel. O visu niste nič povedali, ne vem, ali je tukaj kaj novega in ali te novice lahko delite z nami. Še glede uh, razvoja šengenskega programa. Rekli ste, da bo parlament lahko sodeloval na tem področju. Zanima me, ali bomo uh, tukaj vključeni v posobku soodločanja ali ne. Mislim, da je pomembno, da imamo tukaj nek evropski pristop. Pozdravljam dejstvo, da nam bo komisija predstavila nov predlog oziroma novo pobudo. Hvala. Gospa Budskurt. Eh, hvala, gospod predsednik, hvala, gospa komisarka. Veliko tem ste izpostavili. Kar nekaj podrobnosti je bilo povedano, ampak želim si še več informacij o naslednjem vprašanju. Veseli me, da ste povedali nekaj o liberalizaciji vizumskega programa za Albanijo in Bosno in Hercegovino, da je bil tukaj dosežen napredek. Strokovnjaki pa poročajo, da liberalizacija uh, ne bo v vseh primerih dobro. Lahko tukaj poveste več. Hvala lepa. Eh, kako pa je zdaj s Turčijo? Tudi to je eh, pristopna kandidatka. O tem se zdaj ponovno predvsej govori in mogoče bi lahko povedali kaj aktualnega glede tega. Še zadnje vprašanje glede TFTP. Pravite, da ta sporazum skrbi za večjo varnost. Eh, pa vse eno dodatno vprašanje, ali lahko navedete nekaj primerov, eh, ki bi dokazali, da je to privedlo do više varnosti. Hvala lepa. Gospod Giacolino. Komisar. informazione. Le informazioni che lei ci ha fornito sono. Hvala lepa. Ehm, zelo rad sledim vaših informacijam. To mi je v veliko pomoč in eh, pozdravljamo to, da ste eh, do nas tako odprti. Govorili ste o predvsej različnih predlogih, ki bodo obravnavali na komisiji. Recimo o direktivi med eh, delodajalci in delojemalci in sezonskimi delavci um, v tej povezavi in glede njihovega, uh, njihove socialne varnosti. To je seveda stvar, ki zahteva razčiščevanje. Ti predlogi so um, prišli v pravem času, obstaja tudi nekaj pilotnih projektov. Tudi to je zelo pomembno, da z eh, tokom priseljevanja eh, nekako delujemo eh, odgovorno. Še pred našim poletnim odmorom smo eh, slišali o vizumih. Šlo je za eh, sporazum med Italijo in Libijo glede eh, priseljevanja in omejitve letega ter za vračanje ljudi. Takrat se je govorilo o odgovornosti pri obravnavi eh, migracijskih tokov, govorilo se je o preverjanju postopkov in septembra naj bi se torej odpotovalo v Libijo. Napovedali ste kar nekaj srečanj, saj Libija ima um, podpisan sporazum z Italijo. Celo 39 sporazumov in tudi bilateralni sporazum je predvsej uporaben na tem področju. Kakorkoli že, prepričani smo, da potrebujemo bolj enakomerno prerasporeditev priseljenskih tokov. To bi bila pravična politika in tudi zato bi potem potrebovali strategijo komisije, za kar ste odgovorni vi in gospa Redingova. Sem seveda spadajo tudi um, naprimer področje eh, stvari, ki se dogajajo na Siciliji um, in priseljevanje preko Sicilije. Medtem so se pojavile že druge nove poti in tokovi eh, priseljevanja, eh, ki Sicilijo celo obidajo. Um, ali pa eh, priseljevanja na to področje, ki so povezana z trgovanjem z mamili. Tukaj nas predvsem zanima, ali vidite kako konkretno možnost, da bilateralne sporazume med posameznimi državami prenesete oziroma da jih eh, uporabite tudi eh, severneje. in da, se, in da v ta bilateralna eh, sporazume vstopi tudi Evropska unija. Gospod Mulder, hvala. Gospod predsednik, tudi sam se zahvaljujem komisarki, ker je prišla sem. Imam močan vtis, da resnično misli to, kar govori in da je pripravljena za odprt dialog. Dve vprašanji bi imel. Eno se nanaša na azilni svežen. question, and I am new in this committee, so it might be a stupid uh, question. Že nekaj let govorimo tudi o, o Evropskem javnem toživcu. Ali je prišlo do napredka na tem področju in kako se bo stvar spremenila pod Lizbonsko pogodbo? Thank you, Hvala. Gospa Romero. Ja, Hvala, gospa Malstrom, ker ste prišli. Dobrodošli. Žal mi je, da nisem bila prisotna na začetku vaše predstavitve, ampak rada bi spostavila eno priori prioriteto. Mislite, da je vredno se ukvarjati z Eh, nasiljem nad ženskami in pa nad mladoletnimi. Kaj ti gre za to, da je to nasilje eh, tiho nasilje, samo zato, ker je neka oseba ženska. Številke tukaj so skrite, niso jasne to ne prihaja samo iz drugih kultur, eh, ne gre samo za pohabljanje ženskih spolnih organov, ampak to eh, poteka tudi tukaj v naši evropski kulturi. Mislim, da je ključnega pomena, da se osredotočimo na te smrti, ker bi se jih lahko izognili. Tem smrtim bi se lahko izognili. Kot eh, žrtve prometnih nesreč bi se lahko izognili tudi tem žrtvam, žrtvam nasilja doma želimo, da se prouči, kako bi uh, dobili natančnejše podatke. Vem, da zdaj teh podatkov še ne moremo dobiti, ampak zanima me, katere države te številke skrijejo pod običajne uh, smrtne žrtve. Pomembno je, da vemo, kakšne so te številke. V Španiji je umrlo že 44. Eh, žensk letos, v Franciji ena umre vsake tri dni, ampak nimamo pravih podatkov. Na to pozarjajo tudi razne nevladne organizacije. Obstaja pobuda, ki jo je predstavilo špansko predsedstvo, gre za uh, nalog za pregon žrtev. Ampak tukaj je prišlo do uh, paradoksa. Obstajajo različne situacije в посамезних държавах членицах Европейской Унии. У некоторых обстоят отпорти казанские поступки за грожне, ки их приемаю женские. V drugih državah je to urejeno na drug način in nekatere države so na tem področju naredile več, druge manj. Evropa je tukaj zelo uh, raznolika. Uh, kaj se zdaj dogaja. Te različne situacije, stališča komisije preprečujejo, da bi imeli uh, neko preventivo za vse te različne situacije, ki obstajajo. Tega ne verjamemo dejansko. Preventiva obstaja in je odvisna od oblasti, ki so tukaj vključene. Mislim, da uh, to spada na vaše področje in lahko bi se s tem ukvarjali kot zgrožno, ki je pot do zločina. Ta tema vpliva na pravosodje oziroma spada na področje pravosodja in notranjih zadev. Vključene so tako policijske eh, kot pravosodne oblasti in ne moremo dovoliti tega paradoksa. Naprimer, pri otroški pornografiji obstajajo možnosti, naprimer blokada takšnih strani in tako naprej. Gre za to, da se nek uh, delikt prepreči. Ne moramo se zgovarjati na to, eh, da obstajajo um, različne oblasti, da so za to odgovorne različne oblasti, različni organi, da obstajajo različne situacije. Želim, da bi se vi, da bi se vi bolj ukvarjali s tem in da bi bila vključena tudi gospa Redingova torej, da bi združili moči na področju uh, žensk in pa domačega nasilja. Izvolite. Gospod Vršja. Hvala. Gospe Malstrom bi postavila eno kratko vprašanje in sicer ali, je, ali se ji zdi normalno, da se evropski um, državljani izrabljajo na ta način kot evropska vlada eh, izrablja svoje državljane, ko govori, da je pri eh, izgonu teh eh, Romov, da je veliko teh izgnanih ljudi, ilegalnih priseljencev iz Romov, Romunije, Albanije in tako naprej. Ali se vam zdi normalno, da se evropski državljani um, na ta način obravnavajo? Hvala, toliko vprašanj ste postavili, da bi lahko imeli posebno predstavitev za vsako vprašanje, ampak poskusila bom odgovoriti na vse. Gospod Infel, tudi sama sem danes jutraj to prebrala v Le Monde in nekaj materijala imam za vas, pa tudi za gospod Veržja, seveda je to zelo zaskrbljujoče. Prav gotovo bomo to vključili v raziskavo, ki jo izvaja komisija. To je v odgovornosti podpredsednice Redingove, veliko komisarjev pa pri tem sodeluje, zato je to resnično zaskrbljujoče. Preučili bomo tudi to, kar je povedala gospa Veržja. Seveda, država članica ima pravico do izgona posameznikov, če zagrešijo zločin in zločin če jim ni dovoljeno bivanje na tem ozemlju, preučujemo, pa ali izvajajo individualne postopke, ali gre za obveščene postopke in ali tukaj ne gre morda za kolektivno ukrepanje. To sedaj preučujemo in to zadeva tudi zadnje dejanje, seveda. Kar zadeva PNR, hvala lepa za vaše potrpljenje. Hvala tudi za potrpljenje parlamenta. Kolegi bo v torek v Strasburu sprejel ta sporočila. Povedala sem vam že, da bomo imeli sestanek o tem, zato da poskrbimo, da ne bo prišlo do kakšne napake in da to ne bo padlo z dnevnega reda. Takoj pa vas bom obvestila o tem, kaj smo se odločili. Vi boste obveščeni še pred tiskom, kar zadeva opustitev vizumskega režima in PNR, to bomo morali preučiti, ali je to mogoče, prav gotovo gre za zanimivo zamisel, če je mogoče dobiti te informacije namreč. V zvezi SIS, glavna točka, gospod Koeljo, je, da imamo skupno oceno strani sveta in komisije, da je bil menik ena uspešen. Pogajamo se s pogodbenikom, zato da bi imeli fiksen proračun in rok svetu bomo v prvem tednu oktobra predstavili ta dokument, predstavili bomo postopek proračun in vse, kar spada zraven, na koncu pa bomo ta dokument predložili tudi Evropskemu parlamentu. Pripravljamo se za menik 2. To je tisti glavni in dokončni preskus. Upamo, da bo uspešen in da bo SIS lahko začel delovati, ampak zadnje številke bodo na voljo oktobra kar zadeva vis. To bo prišlo na vrsto kasneje, kot veste. Prosila pa sem svoje službe za to, da bi vam napisali pismo o tem, kje smo in kam poteka napredek, zato da bi bili čim bolj pregledni. Kolikor mi je znano, smo na tem, da bomo začeli zadevo izvajati junija 2011. Razpravo smo imeli v Evropskem parlamentu o tem in Evropski parlament bi moral v tem sodelovati na enaki ravni. Gospa Boskurt, da, poročilo imamo o tem, analizo strani strokovnjakov. To bo parlament prejel danes. V tej oceni vidimo, da smo dosegli veliko napredka v obeh državah v zvezi z vsemi merili, ki so bila navedena. Spomladi smo dali začasni da. Komisija bo ohranila zeleno luč za to, potem pa bomo razpravljali s svetom, kasneje letos jeseni in seveda tudi s parlamentom. Računam na vašo pomoč. Turčija. Pripravljamo dokončno obliko različice, dokončno različico sporazuma o ponovnem vračanju s Turčijo. Zelo dobro bi bilo, če bi to imeli. Turške oblasti so bile zaenkrat zelo pripravljene sodelovati in zelo konstruktivno so nastopale to ni, kakor v drugih primerjih, povezano z brezvizumskim režimom na noben način. Ampak potem, ko bomo zaključili ta sporozum o ponovnem vračanju, si želimo začeti izvajati dialog s turškimi oblastmi tudi na to temo. Letos poleti smo imeli srečanje na uradni ravni o tem, kako bi lahko začeli izvajati nov vizumski kodeks. To bi lahko za državljane Turčije zelo poenostavilo postopke prihoda v Evropsko unijo. Upam, da bomo o tem lahko začeli izvajati dialog čim prej oziroma v prihodnosti, ki ni tako zelo oddaljena. Kar zadeva TFTP, kako sem povedala gospodu Albrechtu in gospodu Tavaresu, naprimer, teroristična skupina, ki je bila odkrita na norveškem letos poleti, zahvaljujoč SWIFT-u smo jih odkrili in zahvaljujoč seveda podatkom iz TFTP-a, zato je to zelo uporaben program. Gospod Džakulinov. Da. Mislim, da je vedno bolje, če nam uspe imeti sporozum na evropski ravni z našimi sosedami, naprimer z Libijo in drugimi državami v Južnem sredozemlju. Pogajanja z določenimi državami potekajo že dlje časa. Libija je težavna država, kakor veste, ampak je vseeno pomembna soseda. Pravne službe smo navezali stike, Prizadevam si za to, da bi dosegli napredek in da bi dosegli sporazum. Evropski sporazum ima prednosti pregledanje za vse, razpravljamo lahko o številnih vprašanjih v okviru tega, ne samo o migracijski politiki, ampak razpravljamo lahko tudi o trgovini, o drugem sodelovanju, naprimer na področju človekovih pravic. Navezujemo stike z libijskimi oblastmi in če bomo uspešni, se bom kasneje jeseni odpravila tja in poskusila skleniti dogovor na evropski ravni. Gospod Mulder, neumnih vprašanj ni, samo neumni odgovori so, kako sem se naučila v politiki. Glede na to, upam, da ne boste mojega odgovora imeli za neumnega. Javni tožilec je zelo kontroverzno vprašanje o državah članicah. To je v okviru pristojnosti podpredsednice Redingove. Ona o tem izvaja razprave na svetu za pravosodje. Težko je najti sporazum o tem, ampak komisija si to želi, čeprav bo nekaj časa trajalo, preden bomo v zvezi s tem dosegli dogovor, kajti tukaj potrebujemo soglasje. Gospa Romero, strinjam se z vami in mislim, da moramo res ukrepati. Grozno je, kar se dogaja v Evropski uniji. Trgovanje z ljudmi je nekaj drugega. Trgovanje z ljudmi v namene spolnega izkoriščanja je pa še toliko hujše in borim se proti temu. Gre pa tudi za notranje, domače vprašanje. To nima nobene veze z drugimi državami. Žalostno je, na koliko ljudi to vpliva v moji državi, je to resnično velik problem. To je nekaj, s čimer se moramo soočiti vsi. Pripričanja sem, da lahko storimo veliko, če primerjamo in izmenjujemo mnenja. Na koncu pa je odgovornost v rokah držav članic, da ukrepajo. Če pa lahko posredujem vaše sporočilo kolegici Redingovi, bom to prav gotovo storila. Mislim, da ona pripravlja dokument o enakosti med spoloma, vsekakor pa bom poročala o tem, kar ste povedali, to je zelo pomembna tema. Gospod predsednik, mislim, da sem odgovorila vsem, morda ne v natančnem vrstnem redu, ampak nekateri elementi so se prekrivali. Če je to vse, se vam zahvaljujem, gospod predsednik, in tudi vam, članom in članicam odbora, za vaše vprašanje. Sama in moje službe smo vam vedno na voljo za odgovore na vaše vprašanja. Veselim se že nadaljnega sodelovanja z vami letos jeseni. Hvala. Enako velja za nas. Prepričan sem, da govorimo o duhu celotnega odbora Libe. Hvala vam, zahvaljujemo se vam za to, da ste tako pripravljeni sodelovati z nami. Mislim, da smo vzpostavili dobro prakso sodelovanja. Upam, da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnosti. Zato se že veselimo tega, da bomo skupaj delali na našem področju in da bomo še v prihodnosti imeli podobna srečanja, zato da lahko izmenjamo svoje mnenja in da nam lahko poveste, kaj je na vašem dnevnem redu. Hvala lepa, mi pa bomo prišli na naslednjo točko. Eh? Este es un tema europeo. Porque es un tema europeo. Yes. Yes. Dear colleagues, without further Kolegice in kolegi, ne bomo več zapravljali časa, zato bomo prišli na naslednjo točko in sicer, to je točka številka 5, sporozum o varstvu podatkov med EU in ZDA za namene kazenskega pregona. Tukaj govorimo o dvostranskem sporazumu. To temo nam bo predstavil gospod Albrecht. On je poročevalec. Predstavil nam bo prva dva delovna dokumenta v zvezi s prihodnostjo sporazuma med EU in ZDA o zaščiti oziroma varstvu osebnih podatkov, ko so prenešeni in obdelani za namen preprečevanja raziskovanja, odkrivanja in preganjanja kaznjivih dejanj, vključno s terorizmom v okviru policijskih in pravosodnih zadev ter sodelovanja. Najprej bo imel besedo gospod Albreh, potem pa bo nekaj časa tudi za razpravo. Spregovorili bodo lahko tudi drugi člani in članice. Predtem pa bo spregovoril še predstavnik komisije in predstavnik predsedstva sveta. Tudi oni so prisotni. Gospod Albrecht, izvolite. Ja, yes, um... Hvala lepa. Hvala, da ste mi dali možnost, da prvi spregovorim o tem zelo pomembnem sporozumu. Najprej se želim zahvaliti komisiji, še posebej kabinetu komisarke Redingove za njihovo delo in za možnost, da so meni in poročevalcem v senci omogočili, da smo bili vključeni v razprave o mandatu za pogajanja o tem sporazumu. Evropski parlament je v preteklih letih že večkrat zahteval tak sporazum. To je vseobsegajoč okvirni sporazum z vlado ZDA ki ureja varstvo osebnih podatkov, če so bili ti podatki preneseni v kontekstu pravosodnega pregona in policijskega sodelovanja. Ta sporazum naj bi bil obvezujoč okvir za vse specifične prenose podatkov in sporazume na tem področju, kot so SWIFT in PNR. Nedavno smo imeli razprave o tem. V skladu s načrti komisije bo to samodejno spremenilo naše nekdanje specifične ukrepe, kar zadeva bližnjo preteklost. Upamo, da bo ta sporazum vseobsegajoč in to bo izpolnilo željo parlamenta. To željo smo izrazili tudi na nedavnih pogajanjih o sporazumih PNR in SWIFT. Povedali smo, da je zelo pomembno, da imamo določena skupna načela v zvezi z varstvom podatkom, podatkov. Še posebej, kar zadeva prenos podatkov v kazenskih postopkih in varnostnih vprašanjih. Zato smo skupaj s sekretarjatom pripravili prva dva delovna dokumenta. To so dokumenti o stanju pravil o varstvu podatkov v Evropski uniji ter na drugi strani Atlantika v ZDA. Zato, da bomo imeli kot poslanci skupno osnovo, zato da bomo vedeli, kakšne so razlike in kje se pojavljajo težave, kje moramo najti še skupna stališča v zvezi z načeli o varstvu podatkov. želim povzeti ta dva dokumenta. Vem, da nimate časa, da bi prebrali oba dokumenta, zato vam bom podal povzetek. Že vnaprej pa vam želim povedati, da sta to samo prva dokumenta. Pripravljamo še dokument ali dva, na voljo bosta v prihodnih tednih. Zadevate pa vprašanje o možnosti obliki in, oblike in vsebini tega dokumenta, zato da bomo lahko poglobili svoje razprave. Takrat bomo izvedeli tudi več od komisije in sveta o mandatu. Ti dokumenti pa orisujejo splošni okvir, ki ga imamo trenutno v EU in v ZDA. Nasploh lahko rečem, da obstajata dve splošni razliki. Kar zadeva zakonodajo EU, sta zasebnost in varstvo podatkov omenjena kot eksplicitni temeljni pravici. To je bilo zapisano v listanji temeljnih pravic v 8. členu. In v 7. členu, pa tudi v naši nove pogodbi v 16. členu. To je izrazito, izredno omenjeno kot temeljna pravica. V ZDA je drugače. Zasebnost in varstvo podatkov nista temeljni pravici, ampak bolj odločitev o avtonomnosti in gre za razumno pričakovanje spoštovanja zasebnosti. To izhaja iz skupine pravil in zakonodaje v ZDA. Imamo na primer v ZDA zakon iz leta 1974 o zasebnosti, imamo načela o poštenem informiranju, imamo tudi pravice do dostopa strani posameznikov, to velja tudi v Evropi, ampak v Evropi imamo neko minimalizacijo podatkov. To ni predvideno v ZDA. Imamo v EU tudi jasno omejitev namena, to pa v ZDA in v pravilih predpisih zakonodaje v ZDA ni specifično omenjeno. Splošna razlika je tudi v zvezi z neodvisnim pregledom. V Evropi imamo pisarno za varstvo podatkov, v ZDA pa so to vrstni uradi znotraj institucij, zato tam ni neodvisnega nadzora nad varstvom podatkom, podatkov razlike, kakor vemo, izhajajo tudi o pravnih sredstvih, to vemo na podlagi TFTP in SWIFT-a. Določena pravila veljajo za nedržavljane ZDA, to so problemi, s katerimi se sooča služba komisarke Redingove. V Evropski uniji že imamo uredbo, oziroma zakonodajo iz nekdanjega tretjega stebra o policijskem sodelovanju, sicer okvirna odločitev sklepa 2008 skozi 77. To ne spada v tretji steber, kajti imamo posebna pravila za Europol, za Prüm in tudi posebna pravila v zvezi z PNR-jem o varstvu podatkov. Ta sporozum mora sedaj obsegati vse, tudi kar zadeva obseg pravil za evropsko stran pri prenosu podatkov v ZDA. Še posebej, kar zadeva prenos podatkov v ZDA. Zato bo to neke vrste osnova za ocenjevanje ustreznosti prihodnje, bodoče direktive o varstvu podatkov. Tudi to izhaja iz nekdanjega tretjega stebra. Podobno direktivo že imamo, ampak to bo sedaj veljalo za javni sektor. V prihodnih tednih in mesecih moramo razjasniti naslednje. To bo vključeno v naslednje delovne dokumente. Razjasniti moramo, kakšen naj bo kakšno naj bo področje uporabe tega sporazuma, kako bomo vključili načela sorazmernosti, kajti to načelo se obravnava drugače v naši zakonodaji in v zakonodaji ZDA, in kako bomo premagali problem različne zakonodaje na področju minimalizacije podatkov, tudi kar zadeva vzajemnost in preglednost ter neodvisen pregled nad organi za varstvo podatkov. Imeli bomo tudi vprašanje ne o vsebini sporozuma, ampak o obliki. Tudi to je del delovnih dokumentov v pripravi v Evropskem parlamentu. Bomo si prizadevali za obvezujočo zakonodajo, naprimer v obliki mednarodne pogodbe to bo vplivalo tudi na sodelovanje kongresa v ZDA. Preučiti moramo, kakšne so možnosti za to, da bi dosegli svoj namen, da bi namreč načela bila obvezujoča na obeh stranih Atlantika. To naj bi spremenilo tudi zakonodajo in pravila v ZDA oziroma na obeh stranih. To je zaenkrat vse, kar zadeva vsebino delovnih dokumentov. Skupaj s poročevalci v senci smo se dogovorili, da bomo nadaljevali z delom. Organizirali bomo predstavitev v odboru Libe. O terminu se bomo še dogovorili s sekretarjatom, razmišljamo pa o koncu oktobra. Organizirati si želimo tudi delegacijo, ki je že določena v zvezi s tem sporozumom, ampak ne pred koncem leta. Nekje do konca naslednjega leta, zato da bi tesno sodelovali s svojimi partnerji v kongresu. Tudi o tem smo se odločili v okviru pogajanj o TFTP, ko smo spregovorili pred predsednikom Evropskega parlamenta, gospodom Buskom, namreč, da bi začeli sodelovati s kongresom o skupni načeli za varstvo podatkov. V zaključek lahko povem nekaj v zvezi z procesom in mandatom. Mislim, da mandat ne bo potrjen do konca novembra, zato bomo imeli še čas, da pripravimo osnutek resolucije v okviru odbora za strasbursko zasedanje novembra, zato da bomo lahko kot Evropski parlament izrazili svoje prednostne naloge v zvezi z mandatom za ta sporazum, še pravočasno. To je zaenkrat vse. Vabim pa vas, da podate svoje komentarje in povratne informacije o sporazumu ter o delovnih dokumentih. To je vse. Hvala. Sure. Sure Seveda bomo razpravljali o tem kar nekaj eh, članov vidim, ki se javljajo k besedi, ampak mogoče bi najprej prisluhnili komisiji in svetu. Eh, gospa Bolože. Merci, monsieur le Président. Euh, indiqué, euh, la Commission a adopté... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poročevalec je nakazal, da je komisija konec maja 2010 svetu podala priporočilo za odprtje pogajanj, da se tak sporazum med ZDA in EU tudi sprejme in zaključi. To je predlog za okvirni eh, sporazum, ki bi um, omogočil tudi pripravo mandatov in da se v tem času tudi ne bi dogajale um, um, kazenske napake tudi kar se tiče um, sodelovanja v pravnih postopkov in pri civilnem pravu. Potem eh, obravnavamo tudi postopek glede varstva podatkov v um, civilnem pravu. Najpomembnejši cilji komisije, eh, ki smo jih omenili tudi tukaj, gre za osnovno, osnovni nivo zaščite splošnih človekovih pravic in tudi zaščita osebnih podatkov. To se sklada tudi z listino človekovih pravic in svoboščin, eh, če se bodo ti sporazumi e, izmenjali med ZDA in EU, kar se tiče eh, kazenskega pregona in sodelovanja s policijo, je seveda to bil prvi cilj, ki smo ga imeli. Drugič, želimo imeti jasen in koherenten okvir in tudi okvir, ki bo um, povezoval um, sodne in kazenske organe. Gre za to, da zapremo mm, luknje, ki jih še imamo in nejasnosti, ki so se v preteklosti pokazale ravno iz razlogov, ker um, med ZDA in EU, v ZDA in EU obstajajo seveda različni zakoni. Visoko varnost je treba doseči pri varovanju osebnih podatkov, če se bodo podatki še vedno prenašali v tuje države in se tam uporabljali, da ne bo prišlo do kršitev um, in uhajanja iz kazenskih postopkov. Omejiti bi morali tudi. Um, dostop do podatkov pri um, osebah, ki so vpletene v kazenske postopke. Uh, in um, ta, uh, dostop do teh podatkov mora biti v skladu z osnovnimi državljanskimi pravicami. To bi morali razširiti še na druga področja. Um, ki jih ne bi smeli izuzemati. Zdaj komisija ne predlaga točno določenega eh, zakonodajnega postopka, kar se tiče sprejema tega um, sporazuma med ZDA in EU. Imamo možnost za izmenjavo podatkov na področju garancij, ki seveda veljajo, ampak to še ni pravna podlaga kar se tiče izmenjave podatkov, osebnih podatkov. To je z moje strani. Hvala lepa, gospa Vnaše. Zdaj pa v imenu um, predsedstva sveta. Euh, Hvala lepa. Torej, Jaz se z varstvom podatkov ukvarjam že 18 let, spremljal sem pogajanja, um, tudi um, na tem področju delujem v, na pravosodnem ministrstvu na področju varstva človekovih pravic. Želel bi izpostaviti, da se na to področje dobro spoznam. In na tem področju vedno obstaja ena velika težava in sicer kako razumeti, kako deluje ameriški pravni sistem. Delo eh, pravnikov v Evropskem parlamentu je tudi ravno to pokazalo, da se največje težave pojavljajo tam, kjer gre za razumevanje ameriškega pravosodnega sistema in zato so prvi koraki sveta, da se. Uh, nekako pogodimo za mandat eh, in za, eh, da poskušamo doseči cilje, ki jih je predlagala komisija. Prav tako moramo vzeti v obzir, da na obeh straneh obstaja prvi korak in sicer je tukaj to sporazum o eh, varstvu visoko občutljivih podatkov. Tukaj gre za uh, gesla, kot so eh, independence, minimalization in tako naprej. In ameriški pravosodni sistem in tudi ameriški uh, pravosodni koncepti ne ustrezajo našim konceptom. Ampak kar se tiče eh, varstva visoko občutljivih podatkov, smo dosegli konsens. To pomeni, da imamo trenutno pred očmi cilj, da um, raziščemo vse možnosti obstoječega um, okvira pravil v ZDA in ali bi tukaj lahko dobili neke garancije, ki bi lahko delovale tudi v EU. Veselim se že na delo poročevalcev in um, menim, da imemo tukaj skupno delo in sicer varstvo osnovnih pravic in svoboščin in uveljavljanje le teh tudi na ameriških tleh. Hvala lepa. Hvala. Še kdo drug mogoče, ki bi se želel na to temo oglasiti? Brons, Gospod Brons, imate besedo. Še eno vprašanje, mogoče smo že dobili odgovor na to, ampak sem že v letih, ko se morda ne spomnim. Ali imamo garancijo, da ZDA ne bo podatkov, ki jih pridobi od EU, posredovala tretjim državam? Oziroma, uh, ali zaključki, ZDA, do katerih bodo ZDA prišle na osnovi podatkov iz EU, ne bodo eh, narobe razumljeni. Zaključki, ki jih bodo mogoče dobili iz eh, prenosa podatkov glede recimo eh, držav Bližnjega vzhoda, bi lahko prispeljalo do tega, da dotična oseba iz države Bližnjega vzhoda bi bila obravnavana napačno da bo morda cilj um, napačnega obravnavanja tudi strani um, potem drugih držav. Skratka, ali imamo garancijo ZDA, da takih podatkov ne bodo prenašale naprej? Hvala lepa, gospa Sipl. Hvala lepa. Zdaj ta kratka razprava. Um, je že pokazala, kateri so izzivi, ki obstajajo. Seveda, sistemi, pravosodni sistemi so zelo različni, ne le ta med ZDA in EU, ampak že znotraj EU so pravosodni sistemi predvsej neenotni, kar nam razpravo še otežuje. Najtežji postopek bo seveda ugotoviti, ali se lahko dvignemo nad posamezne pravosodne sisteme in pridemo do takih eh, postopkov, kjer se bomo lahko strinjali o, o eh, obravnavi jaz, eh, glede na mojega predhodnika, pravim, ni sto odstotnih garancij. Vedno je možnost, da ena stranka, ena pogodbena stranka se ne drži dogovora. Ampak, če to že v osnovi predpostavimo, potem se lahko eh, kar nehamo pogajati v politiki. Kajti moramo mm, tudi priti do sporazumov, kjer bo tudi znotraj različnih sistemov omogočila, da se bodo pravice eh, državljanov in državljank upoštevali. Skratka, raznolike sisteme moramo na našem na naši stopni nekako poenotiti. Veselim se že drugega poročila gospoda Albrehta, eh, ki bo točno te točke tudi opisal, torej točke razlik in upam, da bomo imeli angažirano, pa tudi stvarno razpravo na to temo, saj državljani in državljanke mm, niso zainteresirani ne na, eh, na občutkih, ampak eh, na tem, da jim bomo podali dejstva. Hvala lepa. Še kakšna druga priglasitev k besedi? Potem pa kar nazaj k vam, gospod Albrecht, če boste um, kaj pomen, po, uh, pokomentirali. Ne bi želel uh, preveč um, na široko govoriti o tem. Rad bi re, le rekel, da je zdaj še odprto, eh, kar se tiče postavljanja prioritet, tudi kar se tiče omenjanja tretjih držav ali pa omejitev, tudi kar se tiče um, načel zavezuj zavezujočnosti na obeh straneh, torej kar se tiče um, omejitev glede uporabe teh podatkov, ki se prenašajo. Govorilo smo o TFTP-ju, o PNR-ju in tako naprej. Um, Strajamo na tem, da imamo vse te sporazume in sisteme, tako da od vas pričakujem povratne informacije o delovnem dokumentu, pa tudi o prihodnih delovnih dokumentih, ki jih bomo še pripravili posebej v okviru obstoječega, eh, obstoječe zakonodaje. Pa tudi seveda, da bomo našli en skupen pristop, kako bomo mednarodno, eh, kako bomo lahko tak pristop zagotovili na mednarodnem nivoju. Zato tudi predlagam, da kot eh, odbor in kot parlament izpostavimo neka merila, eh, ki jih moramo na vsak način upoštevati in da smo potem znotraj evropskih institucij pri teh načeljih enotni v naših pogajanjih. Hvala lepa. Okay, Hvala. Mogoče bi še komisija želela dodati ali pa svet? Ne. Če ne, potem bomo zaprli to točko dnevnega reda in nadaljevali na naslednjo točko, ki je, mislim, da tudi naša zadnja točka. Point number six. To je točka šest in sicer glede pravice do obveščenosti v kazenskem postopku. Torej, da so obveščeni o njihovih pravicah in obtožbah zopr njih. Na to temo bomo prisluhnili komisiji glede predloga direktive. Predlog komisije je drug, že drug korak na zemljevidu. Prvega je že sprejel svet lani v okviru štokholmskega programa. Ravno kar mi je sekretarjat sporočil, da komisija, ki bi morala zdaj podati svoje poročilo, svojo prezentacijo o tej točki dnevnega reda, še ni prisotna. Saj smo nekaj minut eh, še, že pred urnikom. Tako da mislim, da bi bilo najbolj modro, da si podelimo 10-15 minut odmora, 10 minut torej, in potem bomo prisluhnili predstavnikom komisije. Hvala. Dear colleagues, no further delay. If you do not mind. Spoštovani kolegi, bomo zaključili z delom, eh, nadaljevali z delom. da najbolje izkoristimo naš čas. Tako da bomo nadaljevali. točki šest, kot smo napovedali, pravica do obveščenosti v kazenskem postopku in direktiva, ki se pripravlja na to temo. Gre za pomembno točko, ki je vključena v današnji dnevni red. Na prvi korak smo zaključili že junija letos in sicer z sporazumom o pravici do Eh, tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih. Zdaj pa imamo v parlamentu, v našem libe odboru, mm, željo, ki jo imamo že dlje časa. In sicer, da naredimo nadaljne korake glede te teme. Naš odbor še ni določil poročevalca za to, ampak eh, danes bomo o tem prisluhnili poročevalcu iz komisije, ki je že tukaj, gospod Ksonke. Izvolite, beseda je vaša. Thank you, Mr. Chairman. And... Hvala, predsedujoči, in opravičilo, da sem vas pustil čakati. Poskusil sem biti točen glede na dnevni red. Ampak ravno sem zapustil stavbo, ko smo prijeli telefonski klic, da že zaključujete za prejšnjo točko. Ampak tukaj sem in najprej bi se želel zahvaliti odboru Libe in eh, vam osebno, gospod predsedujoči, za vso podporo, ki ste um, nam jo podali med uh, pogajanji za merilo Eh, ki ga obravnavamo danes, torej eh, pravica do obveščenosti in eh, prevoda, prevajanja in direktiva bo k malu obravnavana v svetu, mislim, da v naslednjih nekaj tednih in mislim, da je to jasen pokazatelj, da so institucije pri tem delale zelo hitro in učinkovito, da so sodelovale in um, načrte glede tega hitro pretvorile v resničnost. Veselimo se torej um, pozitivnega duha pri pogajanjih na točkah, ki so še ostale. Kar se tiče merila B, to je predlog o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku. Ta predlog smo že podali, eh, komisija ga je mm, obravnavala julija podala svetu in parlamentu takoj zatem in veselimo se, da bomo s pogajanji začeli že prihodnji teden pod belgijskim predsedstvom. Ta predlog bo odgovarjal um, časovnici oziroma zemljevidu dela, ki smo ga sprejeli lani. In sicer bo to druga stopnička v celotnem procesu. In sicer želimo harmonizirati dva vidika, ki se tičeta tega. In sicer informacije oziroma pravice osebe, ki je vpletena v postopek, torej eh, proceduralne pravice. In drugi del so informacije o obtožnici, torej kakšnim obtožbam je eh, dotična oseba podvržena v postopku. Obe pravici sta eh, ali eksplicitno ali implicitno že v konvenciji o človekovih pravicah v šestem členu in tudi v Strasburg, na Strasburškem sodišču človekovih pravic. V praksi pa obstaja veliko uh, raz, variacij, kako se um, to izvaja. To je različno od države do države. In to se tiče tudi. Um, To se tiče tako, eh, katere informacije obtožena oseba dobi, kdaj jih dobi in na kak način jih dobi. Komisija bo predlagala, da osumljenci, ki so pod aretacijo, dobijo informacije o svojih pravicah v pisni obliki. To je seznam pravic, ki jih bomo sestavili na ravni EU in um, to bodo vsi osumljenci dobili v pisni obliki. Zato predlagamo model tega seznama pravic in um, predlog smo že podali, ampak tukaj res gre za model. Um, ne bomo od držav članic zahtevali, da sprejmejo uniformiran seznam pravic, ampak želeli bi jim le pomagati da, pri izvajanju tega, da morajo imeti pisen uh, dokument um, za osumljencev. Um, saj le slaba polovica držav članic to že izvaja okoli 15 držav članic pa še vedno nima pisnega seznama pravic. Države članice bodo to lahko seveda um, temu seznamu dodajale eh, dodatne pravice, zaenkrat so tukaj eh, na seznamu štiri pravice in um, seveda bodo lahko tudi uh, svobodno uporabljale že kak svoj model, ki ga imajo. Um, ta seznam pravic bo v številnih jezikih, 40 ali 50, trenutno je le v nekaj jezikih. Um, osumljenec bo torej ta seznam pravic dobil že na policijski postaji, takoj ob aretaciji. In um, mi bomo tudi zagotovili prevod tega modela uh, osnovnega uh, seznama pravic v vseh 23 jezikov uradnih jezikov EU, druge države bodo pa te jezike potem lahko še dalje prevajale in prilagajale svojim potrebam. V, pri teh pravicah bo tudi um, pravica glede um, razlage obtožnice, obtožbe, če hočete, v nekaterih državah. In um, to bo vključevalo tudi pravico do dostopa do um, celotnega dosjeja. Um, Taka pravica glede obtožnice bo torej vključevala dostop do tega dosjeja, um, tako da bo obtoženec, uh, osumljenec lahko uh, prebral vse, kar mu organi pregona očitajo. Tukaj eh, vse to je del želje komisije, da uvede poenoten minimalni standard pravic, tako da bodo res vse države izvajale ta minimalni standard in s tem bi seveda radi spodbudili medsebojno zaupanje um, in um, lažje izvajanje um, nekih enotnih instrumentov v teh procesih. In te pravice so zagotovo in minimalni standard, ki jih bodo morale sprejeti vse države članice, tako bomo tudi veliko lažje um, sodelovali eh, na področju organov pregona med državami članicami, ko bodo um, organi pregona v določeni državi članici pred sojenjem in tako naprej. Seveda smo pripravljeni odgovoriti na kakršnakoli vprašanja, gospod predsedujoči, s tem pa tudi zaključujem svoje poročilo. Hvala. You, We... Hvala, gospod Ksolke. Zdaj pa odpiram razpravo. Zanima me, ali bi tudi svet želel besedo, predstavnik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 zagotoviti moram, da mi spoštujemo tisto, kar smo sprejeli. In pomembno je, da stvari potekajo naprej. Zdaj smo imeli oziroma dosegli prvi instrument, to je treba zaključiti, da ga bomo lahko dokončno sprejeli k malu. Morda to lahko dosežemo že oktobra, to bo pomemben prvi korak. Drugi korak pa bo ravno tako pomemben. In Sicer bo šlo za dodatne pravice, ki se bodo uporabljale med postopkom. Morda je še prezgodaj, da bi svet zdaj uh, pojasnjeval svoje stališče, kajti šele začeli smo s pogovori. Pomembno je, da imamo neko skupno osnovo za minimalne pravice. In še nekaj zanimivega glede predloga komisije je, in sicer je to dejstvo, da da bomo imeli uh, neke temeljne pravice. V svetu bomo začelali, začeli delati jutri v delovni skupini, ampak parlamentu lahko zagotovim, da bo svet skušal čimprej oblikovati svoje stališče. Na ta način bomo lahko začeli razprave s parlamentom o tej temi. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, sestanke delovnih skupin na različnih ravnih in svet bo vedno v stiku z vami. Ko bo tole mogoče, bomo stopili v stik s parlamentom. Upam, da bomo do konca leta že lahko predstavili prve predloge in stopili v stik s svetom, oziroma s parlamentom, oprostite. Zdaj pa člani, najprej gospa Zipl, vi ste prosili za besedo. Ne, niste. Oprostite, potem pa gospod Albrecht, izvolite. Ja, thanks. Um, first of all, uh... Hvala. Najprej hvala vsem, zelo cenim ta načrt in pa oblikovanje minimalnih standardov v kazenskih postopkih. Imam dve vprašanji in sicer glede pravice do informacij in pa seznama pravic. Torej, prvo vprašanje je o pravici, da ostaneš tiho, torej pravica do molčečnosti. Ta ni vključena v primer eh, tega seznama pravic. Ne vem, kako je s tem, ali bo ta pravica vključena. Gre tudi za to, da ne obtožuješ sebe, oziroma da si ne škodiš s tem, ko nekaj poveš. To se mi zdi pomembna pravica in zanima me, kako se bo to izvajalo. Druga stvar pa je dostop do informacij. Mislim, da je to ključnega pomena, da ni zagotovljen samo določen dostop, ampak da tudi branilci oziroma odvetniki uh, obsojenih oseb oziroma osumljenih oseb imajo delen dostop, ampak da dobijo dejansko dokumente v roke. Zanima me, kako bo to delovalo in ali imate kakšne ideje, kako naj bi se to izvajalo. Hvala. Hvala, gospod Busutil. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi predstavnikom komisije za predstavitev. Sam bi na začetku rad povedal, da se mi zdi ta postopek veliko bolj jasen, kot pa tisti v prvem dosiju o postopkovnih pravicah, ko nismo vedeli točno, kateremu predlogu naj sledimo. Zdaj smo se vrnili v normalno stanje, ko komisija poda predlog, eh, svet in parlament pa razmislita o njem. Parlament bo zagotovo razmislil o tem predlogu na pozitiven način, kot je to že storil o prejšnjih predlogih. Nekaj vprašanj imam. Morda bi prosil za več informacij strani komisije. Tukaj govorimo o pisnem seznamu pravic, ampak če razumem pravilno, Komisija pravi, da to ne bo harmoniziran seznam pravic oziroma pismo, ki ga bodo obsojeni oziroma osumljeni prejeli. Prosil bi komisijo, eh, kakšne ovire predvideva, ovire torej zato, da ne bi imeli nekega harmoniziranega pisma oziroma seznama pravic, ki bi ga dobili vsi osumljeni eh, v katerikoli državi članici Evropske unije ali gre za neke minimalne standarde, eh, pa bodo države članice potem lahko dopolnjevale te sezname, ali pa gre samo za možnost, da se da neko pisno izjavo o pravicah. Torej želim, da se komisija tukaj eh, bolj izjasni. Še nekaj. Podrobnosti si želim o tem, kar je vprašal tudi kolega Albrecht, uh, Zanima me, ali bo tukaj z, uh, eh, bo šlo samo za neko pravico do tega pisma, seznama pravic, ali uh, tudi za uh, neko razlago. Torej, kako se boste v tem predlogu ukvarjali s to temo? Thank you, Mrs. Hvala. Zdaj pa gospa Lutford. Hvala, gospod predsednik. Sama sem odgovorna za nenormalnost postopka, kot je to opisal kolega Simon, ko je šlo za prve postopkovne pravice. Torej, veseli me, da smo zdaj dobili predlog komisije in to tako hitro po zaključku postopka o tolmačenju in prevajanju. Pri tem smo morali preseči kar nekaj ovir, kajti v tem času je stopila v veljavo Lizbonska pogodba in to je bilo potrebno. Nismo še prišli do konca in veseli me, da hitro napredujemo upam, da bomo lahko ohranili ta zagon in to uporabili še pri drugih pravicah ter tako nekako nadoknadili obdobje petih let, ko nismo praktično nič dosegli pri um, postopkovnih pravicah. Hvaležna sem tudi osebju in ekipi v komisiji, ekipi gospe Reding za njihovo strokovno znanje in delo. Imam eno vprašanje in upam, da bomo lahko tekom belgijskega predsedstva prišli do dogovora. Morda razlage nisem dovolj podrobno prebrala in sem zato malo zmeden, ampak razlika med členoma 3 in 4. Tretji govori o pravicah do informiranosti. Ko je nekdo osumljen ali pa obtožen, ta oseba mora potem dobiti informacije o postopkovnih pravicah v jeziku, ki ga razume. Te informacije morajo biti podane v pisni obliki, torej dobiti mora seznam svojih pravic. Zanima me, ali je res potrebno tako razlikovati med tema dvema situacijama. Ali ne bi mogli preprosto dati tega seznama pravic, zakaj, torej različna obravnava in pa možne komplikacije, če bo šlo za dva različna načina. Ves čas poslušamo o koherentnosti in tako naprej, ampak lahko bi člen 3 preprosto vključili v člen 4 in tako dobili en sam postopek, ki bi ga predstavljal, pisna, predstavljal pisen seznam pravic. Hvala. Thank you, Mr. Bruns. Hvala, zdaj pa gospod Bruns. Mr. President, Hvala, gospod predsednik. Presenečen sem, da je treba državam članicam eh, povedati, da obsojeni in osumljena oseba potrebuje informacije o, o obtožnici. Ne vem, zakaj je to potrebno. Eh, države članice to že imajo, ampak zaskrbljujoče je, da ljudi lahko po evropskem nalogu preselimo v take države oziroma v državo z nižjimi standardi, kajti standardi po Evropski uniji niso enaki. Komisija je zdaj to potrdila. Sam mislim, da bi, bi morali te pravice dobiti pred evropskim, skupnim evropskim nalogom. Naslednji govorec. Nederlands praten. Um, ik had eerst even een, een textueel iets, want In het voorstel wat we hebben gekregen van de commissie, daar staat op pagina 2 in de Nederlandse... Eh, Govoril bom kar v nizozemščini, torej zdaj imamo eh, predlog komisije in na drugi strani gre za direktivo, ki zahteva eh, preved, prevajanje in tolmačenje za obtožence. Um, mogoče bi to morali še enkrat uskladiti z uh, zakonodajo. Eh, sicer je komisija to zdaj eh, razložila, ampak me ne prepriča popolnoma. Torej, um, omeniti moramo tudi subsidijarnost, kar se tiče komisije. Menim, da tudi to spada v eh, kazenski, da, da bi to um, negativno vplivalo na kazenske postopke na nacionalni ravni. Uh, Eh, imamo tu še eno temeljno pravico in sicer pravico do molčečnosti. To smo tudi že slišali in eh, tudi to eh, je bilo že sprejeto v nacionalnem parlamentu. In torej, kako bomo vključili v nacionalne parlamente, kako jih bomo obveščali, ali lahko sodelujejo pri pripravi te listine? Uh, Skratka, vprašanje je, ali je tu zadoščeno subsidijarnosti. Potem imamo člen 2, odstavek 2 v Evropski eh, ustavi, eh, kjer gre za različne tradicije evropskih držav, ampak to moramo eh, ponovno preveriti mm, načelo subsidijarnosti. Tu je ravno ta kavelj. Potem pa imam še eno praktično vprašanje. Sicer kako bi se naj to zgodilo, ko recimo nekoga aretirajo, ali potem dobi kaj, nek formular, kjer v 40 jezikih pišejo njegove pravice, kako bi naj to konkretno izgledalo. Ne vidim uh, nobene druge roke. Aha, gospa Romero se je še javila k besedi. Hvala, roko sem dvignila že prej, ampak me morda niste videli. To je moj prvi mandat kot europoslanka in morda bi tudi zato rada izrazila svoje presenečenje nad uh, tem, da se je ta svežen začel s pravico do uh, prevajanja in ne uh, s seznamom pravic, ki je v bistvu bolj pomemben. Proces je pač bil, kakšen je bil, ampak moramo razmišljati tudi o delovnem načrtu in mu slediti. Zagotoviti moramo, da se bodo postopkovne pravice nadaljevale, da bomo še delali na tem. Ta parlament je dokazal, da gre tukaj za svežen in ta svežen je nedeljiv. Ne moremo govoriti o e, tistem pismu o pravicah oziroma seznamu pravic, ne da bi o tem govorili, pri tem govorili še o drugih stvarih in želim, da komisija to upošteva in da vključi čim več pravic. Tudi belgijsko predsedstvo bi se moralo tukaj vključiti. Ni komisija tista, ki bi morala imeti tukaj pobudo, ampak tudi države članice morajo imeti uh, možnost za pobudo. Tudi belgijsko predsedstvo bi tukaj uh, lahko podalo pobudo. Uh, na ta način moramo resnično uh, uh, upoštevati celoten svežen in ne slediti načrtu, torej, ki obravnava pravico za pravico. 15 pravic uh, tega pisma oziroma seznama pravic še ne upošteva, ga še nima. Uh, tukaj je očitno prišlo do nekaj ovir ki jih imajo te države v parlamentu, bomo seveda skušali izboljšati to pismo, ampak eh, tudi strani komisije bi radi slišali za eh, ovire, na katere so naleteli, kajti tukaj gre resnično za temeljne pravice, ki jih mora imeti vsak, vsaka osumljena oseba. Hvala. No. No še kdo? Se želi še kdo javiti k besedi? ne, potem pa se bom ponovno obrnil gospodu Sonki, predstavniku komisije, za odgovore na ta prvi krok vprašanj. Hvala, gospod predsednik. Hvala vsem članom odbora Libe za vprašanja in komentarje. To je že dober znak eh, vašega zanimanja za to temo. Eh, tudi za naprej. Upam, da boste aktivno vključeni v procesu soodločanja. Najprej, zakaj samo štiri pravice na seznamu pravic, zakaj ni tu še drugih pravic? Zato, ker namen komisije ni bil harmonizirati vsebine tega seznama pravic. Želeli smo dati samo neko nakazilo, nek, neko smer In to smo tudi razložili v obrazložitvi, da gre samo za model, gre za neko indikacijo, države članice lahko ta model še dopolnijo in gotovo to ne bo vplivalo na obstoječe sezname pravic, ki jih države članice že uporabljajo. Drugič, tudi mi sami si želimo, da bi v prihodnih letih posodobili ta seznam pravic, ko bomo dobili poročilo o izvajanju o izvajanju te direktive, bomo tudi morda predlagali vključitev še dodatnih pravic. Samo logično je, da ko bomo uh, izvajali te štiri pravice oziroma pet pravic, ki so vključene tudi v načrt iz decembra lani, bomo lahko potem vključili še druge. Torej, govorimo o letih 2014-2015 ko se bo ta načrt začel izvajati, bomo morali vključiti tudi druge pravice in takrat bomo potem uh, to tudi harmonizirali oziroma naredili ta seznam pravic obvezen. Potrebujemo uh, še dodatne pogovore o tem seznamu pravic v prihodnosti. 12 držav članic že v praksi uporablja sezname pravic te države so vključene v oceni vpliva. Eh, dokumenta nimam pred sabo, je pa javne narave, tako da ga lahko kadarkoli preberete. Lahko tudi ugotovite, katerih 15 držav članic še nima seznama pravic. In torej toliko o tem. Zdaj pa če kje obstajajo kakšne pomankljivosti, če ima kakšna država članica težave. Da, če osumljena oseba ne razume seznama pravic, eh, moramo mm, seveda to popraviti. Eh, seznam pravic mora biti napisan v lahkem, razumljivem jeziku. Če ste prebrali besedilo, ki je eh, tukaj dodano, dodano dosev, potem vidite, da gre za dokaj preprost jezik če oseba tega ne razume, potem je treba zagotoviti še dodatno pomoč. Še razlika med členoma 3 in 4, zakaj eh, obstaja ta razlika v obravnavi eh, osumljencev, torej osumljenca v priporu in pa aretiranega osumljenca. V Evropskem odboru proti mučenju lahko najdete odgovor na to. Poročilo iz leta 2009 eh, eh, tudi govori o tem poročilo tega odbora. Torej, gre za dokument, ki razlaga eh, to, da so osebe, ki so osumljeni in potrebujejo dodatno razlago, bolj ranljive od uh, drugih, torej to gre za aretirane osebe. Ampak uh, morda bodo res ob koncu procesa države članice preprosto združile ta dva člena, tako da bo, bodo te pravice morale biti zagotovljene vsem. Torej, da bodo enake pravice zagotovljene vsem vrstam osumljencev. do zdaj smo se držali uh, načrta. Naša ideja je, da se ga držimo še v prihodne. Verjamemo namreč, da zakonodaja na veliki nogi, torej obsežna zakonodaja, uh, ni dobra rešitev. Leta 2004 smo to izkusili. Takrat ste že nekateri pozivali po taki zakonodaji, pa je to propadlo. Situacija je bila takrat res drugačna, eh, druga pogodba je veljala in to je spadalo pod tretji stebr, ampak kompleksnost pogajanja o vsaki pravici eh, je rezultirala v eh, porazu, torej nismo dosegli dogovora in resnično moramo pravice obravnavati vsako posebej. To je tukaj ključ do uspeha. pristop korak za korakom nas bo tukaj pripeljal do izvajanja celotnega programa. Zadnje vprašanje. Ali je to um, priznanje, da bi morali pravice uvesti že uh, zdavnaj, takrat, ko smo uvedli tudi evropski nalog? Seveda. Mm, Mm, tukaj gre za enega glavnih zaključkov iz Tampereja. To se je zgodilo pred leti. Nič ne bi delovalo, če ne bi standardov za pravice ljudi eh, zbliževali. Eh, izdali smo zeleno knjigo in tudi obsežen predlog leta 2004. To je takrat propadlo. Zdaj pa se pogajamo na podlagi tega načrta uh, in imamo polno zavezanost komisije držav članic. Um, to je bila rešitev v sili, ampak nismo dobili boljše rešitve. Naj se navežem nazaj še na eno vprašanje, torej vprašanje gospoda Busutila glede datumov. To je na strani dve. Eh, spraševal je po ukrepih A. Ti ukrepi bi morali 8. oktobra stopiti v veljavo. Torej gre za prvi ukrep, o katerem uh, smo govorili oziroma na katerega se navezujemo. Hvala. Hvala. Morda bi svet zdaj še kaj pokomentiral. Ne. Potem pa mislim, da je to za danes vse. S tem se dnevni red eh, odbora Libe za danes zaključuje. Prosim samo koordinatorje, da ostanejo v dvorani, kajti nadaljevali bomo s sestankom koordinatorjev. Še enkrat pa naj povdarim, ker smo končali predčasno. Predlagam, da imamo naslednjih 15 minut odmor tako da bomo imeli sestanek koordinatorjev ob šestih, kot je bilo predvideno po dnevnem redu. Hvala.